Spoštovane gospe in gospodje, sedaj pa začenjamo glasovanje. Eh, glasovanje bomo razdelili na dva dela. Prvi del do eh, svečanega zasedanja čez 15 minut in drugi del po tej slavnostni seji. Torej najprej poročila o kohezijski politiki za, proti vzdržani. Sprejeto. Potem poročilo Omarje, čim boljše izkoriščanje potencijala najbolj oddaljenih regij po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto sledi poročilo. Teura. Enotno glasovanje, torej kdo je za poročilo proti vzdržani. Sprijeto. Poročilo debakar. Besedo ima poročevalec. Gospod debakar, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. V imenu skupine ALDE eh, predlagam, da bi na osnovi člena 177 predložili glasovanje na aprilsko zasedanje. Kdo je za to, oziroma nekdo mora, kdo bo govoril uprit temu predlogu?